und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Čaka nas prva točka na dnevnem redu, nas čaka sedaj. Imeli bomo izmenjav mnen o Ukrajini, prejšnji teden smo bili tam z delegacijo in eh, lepo bi bilo, če bi sedaj izvedeli več o tem, kako se izvaja poglobljen in celovit prostotrgovinski sporozum in tako naprej. Več sedaj ne bom povedal. Sprejeti so bili novi zakoni, naprimer posebni status za Donetsk in Lugansk in tudi zakon o amnestiji. Tudi zakon o lustraciji, to je res zelo lepa beseda. Mislim, da je zelo pomembno, da se pogovorimo o tem, da vidimo, kaj se tam dogaja, da vidimo, kaj je mogoče še storiti. Predsedstvo parlamenta je sprejelo sklep, da sedem opozovalcev volitev pošle tja. Glede na celotno situacijo pa jaz menim, da je to preniska številka. Lepo bi bilo, če bi jih lahko poslali več. In še eno prošnjo imam. V skupinah bi morali o tem razpravljati. Smiselno bi bilo, da bi pred volitvami številni kolegice in kolegi obiskali Ukrajino, ampak ne samo Kijev, Šakih in tudi druge lokacije, druga mesta, zato da bi pokazali, da je Evropski parlament res prisoten. Če bodo vse delegacije šle v Kijev, potem to ne pomeni veliko. Takšna potovanja s političnimi partnerji, ko obiskujemo države. Gospa Losing, morda se ne strinjate, ampak smiselno bi bilo. No, to sem menil ironično. Lepo prosim, da razmislite, ali bi skupina lahko kaj storila, da bi se tam pokazali in pokazali svojo podporo. Gunnar Vigand nas bo upeljal v to temo, na to pa bomo imeli izmenjavo mnen on je pristojen za Ukrajino. In zelo dobro ve, kakšna je situacija tam. Kje ste? Pa ste se res daleč stran usedli. No, kakorkoli že, lepo prosim, da nam poveste več. Piče, jem da zvod. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik, za lepe besede. Odboru želim na kratko predstaviti tri točke. Prvič, izvajanje sporozuma iz Minska. Drugič, politične reforme. Imena zakonov in pričakovanja. In tretjič, omenil bom tudi nadaljne korake potem, ko je Evropski parlament prejšnji teden v torek sprejel tako pomembno odločitev. Najprej, kar zadeva dokumente iz Minska, protokol z 12 točkami smo dobili 5. septembra in to je omogočilo izvajanje premirja, na to pa smo upeljali tudi bolj podroben režim premirja, ki se je začel izvajati v petek 19. septembra. O tem smo se dogovorili na tristranski ravni. Oba elementa skupaj dajeta upanje, da bi lahko pomirili napetoste, napetosti, do katerih prihaja že avgusta, ampak da bi s časom rešili tudi problem na politični ravni ter poskrbeli za trajno premirje. Zaradi premirja je raven nasilja v tej regiji sedaj veliko nižja. Obe strani trdita, da premirje velja, ampak posamezni incidenti obstreljevanja in streljanja so še vedno vidni okoli letališč in v Donetsku in Lugansku, kar zadeva amnestijo in eh, sprejetje oziroma sprejetje zakona o amnestiji in o samoupravljanju, kakor predvideva protokol z dne 5. septembra, sta dobrodošla koraka naprej. Če želite, lahko kasneje povem več o značilnostih samoupravljanja in eh, storili smo več, kot so zahtevali separatisti in Ruska federacija. Gre za znak, da si res želimo izvajati ta protokol, čeprav je bil to zelo težek korak. Predsednik Porošenko je prevzel pobudo in izvedel nekaj posameznih korakov za to, da oblikuje okolje za trajno politično rešitev. Ampak povedati želim, da je ta zakon o prehodnem samoupravljanju oblikovan tako, da velja samo tri leta, To je seveda kontroverzno v Ukrajini in eh, verjetno bodo o tem zelo veliko razpravljali v času volilne kampanje. Upamo, da bodo separatisti in Rusija postopali podobno, tako da bi izvedli druge točke v tem sporozumu. Najpomembnejša točka seveda je umik nezakonitih in tujih oboroženih sil vojaške opreme, bojevnikov in plačancev z ozemlja Ukrajine. Seveda pa je treba zagotoviti stalno spremljanje rusko-ukrajinske meje z potrjevanjem OVSE. V protokolu 5. septembra so te skupine imenovane nezakonite oborožene sile, v memorandumu pa smo uporabili termin tuje oborožene sile, zato upamo, da bo dejansko prišlo do umika ruskih oboroženih sil z ozemlja Ukrajine. Vse skupaj pa mora potrditi in spremljati OVSE. OVSE bo imela vodilno logo tukaj in ob upoštevanju naših možnostih, možnosti preizkujemo opcije za to, da bi hitreje zagotovili opremo in človeške vire, v teh eh, regijah. To je nujno potrebno, zato da bomo lahko zaposlili teh 500 ljudi. Ti ljudje morajo biti ustrezno zaposleni, kakor je zapisano v obeh dokumentih. Trenutko, trenutno tja prihaja 25 opazovalcev na teden. To bomo pospešili in eh, spremljevalci morajo biti posebej usposobljeni, tako da bodo lahko spremljali primirje. Evropska unija to podpira z političnega in diplomatskega vidika. Zunani ministri so sredi avgusta sprejeli sklep, da bomo aktivno podpirali vsa prizadevanja za politični zagon. Ad hoc zasedanje v Minsku 26. augusta je bilo prav tako pomembno, tam so bili Ashtonova komisar de Gucht in komisar Oettinger. Zasedanje tam je omogočilo prvo dvostransko zasedanje med Porošenkom in Putinom isti večer in od takrat eh, sta se oba predsednika večkrat sestala. Zato je bilo lažje izvajati protokol iz Minska in premirje. Podpora v kontekstu dejavnosti OSEA in tri stranske skupine za stike ter drugih sestankov na visoki ravni bomo še okrepili. SZD in druge službe komisije bodo to podpirale. Kar zadeva postopek političnih reform Dialog vključevanja, ki se je začel pred predsedniškimi volitvami, je vedno bil del eh, celovite rešitve za to krizo. Odgovore moramo poiskati v ustavni reformi in v decentralizaciji države. To je bilo že omenjeno v izjavi Ženeve 17. aprila. Evropska unija je tam sodelovala, zato pa smo organizirali več okroglih mis, In uh, v Ukrajini se zdi, da se ti dokumenti včasih hitro pozabijo, ampak opozarjam na to, da so 21. maja sprejeli deklaracijo o miru in spravi. Proces se je od takrat nekoliko upočasnil, predvsem zato, ker bodo predčasne parlamentarne volitve potekale 26. oktobra. To seveda vpliva na vse skupaj. Upoštevati pa moramo tudi zelo napeto varnostno ozračje. Volilna kampanja poteka. Podarjamo pa, da potrebujemo vašo podporo v političnih stikih z partnerji iz Ukrajine. Reforme, ki so potrebne ustavna reforma, decentralizacija, reforma pravosodja, vključno z uradom generalnega toživca, tudi okvir za zaščito pravic in manjšin, pri vsem tem je prišlo do zamud in eh, to je del reformnih prednostnih nalog v okviru pridružitvenega sporazuma. Da, zagon, ki ga bo, upajmo, mogoče zaznati po volitvah, bo odgovoril tudi na pomislike in skrbi civilne družbe in to bo zagotovilo zagon za reforme v radi. Dolgoročne reforme se morajo nadaljevati tudi po volitvah. Storiti moramo vse, kar je mogoče in uh, sedaj skupina za podporo Ukrajini že deluje in ta skupina bo še posebej aktivna. Vključujoči nacionalni dialog je ena od točk protokola iz Minska. Povdarjati želim, da bo zelo pomembno, da poskrbimo tudi za demokratično legitimne predstavnike Donetska in Luganska, ki morajo biti vključeni v proces parlamentarne volitve in predčasne lokalne volitve v Donetsku in Lugansku, bi lahko bile koristne, poskrbeti moramo za mednarodne opazovalce tudi na teh volitvah. In še pridružitveni sporozum. Vrhovna rada in Evropski parlament sta 16. septembra ratificirala pridružitveni sporozum in to je pomemben znak politične volje na obeh straneh, da bi nadaljevali z političnim zbliževanjem in gospodarsko integracijo. Sporazum, tako upamo, se bo začasno začel izvajati 1. novembra, potem, ko bo rada podala svoje sporočilo, Evropska unija pa se bo odzvala. DCFTA, torej prostotrgovinski sporazum, pa bo začel veljati kasneje in sicer 31. decembra 2015. To pomeni, da se začne 1. januarja 2016. In sicer na osnovi dogovora s petka 12. septembra, tam so bili Urokojev, Klimki in gospod Dehucht plenarni razpravi v parlamentu prejšnji teden se je to tudi pojasnilo. Rusija bo še naprej izvajala obstoječi režim. Tri strani so se dogovorile, da bodo nadaljevale s posvetovanji in to bo del celovitega mirovnega procesa v Ukrajini. V Ukrajini pa bomo omogočili, da se odločijo o svoje usodi in o ozemljski celovitosti. Na nek način je to predplačilo Evropske unije za to, da zagotovimo liberalizacijo. Začasno ne bomo izvajali dela DCFTA, ampak uvedli bomo prošnjo za podaljšanje trenutnih trgovinskih ukrepov in eh, Evropski parlament ta predlog sedaj preučuje. Rusi, žal, čeprav so podprli izjavo ministrov, to tolmačijo drugače. To so tudi uradno zapisali s pismom Urokajeva ministri Klimkino in gospodu Dehuhtu. 19. septembra smo videli, da so Rusi sprejeli enostranski ukrep in sicer premije Medvedjev je podpisal izjavo, da preneha izvajati prostotrgovinski sporozum z Ukrajino na osnovi priloge 6. In to se bo začelo izvajati, če bo Ukrajina začela na kakršen koli način izvajati pridružitveni sporozum. Seveda, ne moramo pristati na umešavanje v suverene odločitve Ukrajine, To bo treba jasno mm, pojasniti, tako v zvezi z odločitvijo, kot tudi v zvezi s korespondenco ruskih voditeljev z Ukrajino in z voditelji Evropske unije. Do tega prihaja, to spremlja naše delo. Če povzamem, svetu bomo podali predlog, da spremeni sklep 20 junija, zato da se preloži začasno izvajanje DCFTA-ja, ob enem pa bomo parlamentu in svetu podali predlog, da se razširijo avtonomni trgovinski ukrepi, ki naj bi veljali do leta 2015. Ta manevrski prostor, to gospodarsko premirje bomo izkoristili za to, da se še naprej posvetujemo in da pomirimo ruske pomisleke. Hvala. Hvala lepa, gospod Plenković. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Vigand. Najprej želim podariti, da je zelo pomembno, da se kot eh, Evropski parlament pripravimo v malo večji ekipi za opazovanje parlamentarnih volitev 26. oktobra. Ustavna seja naše delegacije z Ukrajino je že bila izvedena in več je poslancev, ki so člani delegacije in bi želeli sodelovati v tem procesu, zato predlagam, da kot AFED konferenci predsednikov predlagamo, da bi povečali število poslancev namenjenih na to zelo pomembno politično misijo v Ukrajini. Drugič, v zadnjih tednih smo bili priča dvema premirjema. Prvo premirje je politično in varnostno premirje. To je bilo doseženo v Minsku na tristranskih pogovorih. Več podrobnosti v zvezi z modalnostjo premirja in eh, v zvezi z močnejšo vlogo OVSA-ja smo dobili kasneje. To še posebej velja za določitev opozovalcev, ki bodo spremljali izvajanje premirja po virih iz Ukrajine lahko vidimo, da je bilo več kot 19 ljudi ubiti, veliko ranjenih in veliko je bilo tudi civilnih žrtev, ne glede na to premirje. To politično premirje je po mojem mnenju neke vrste otvoritev za izvajanje volitev 26. oktober. Drugo premirje je bil dogovor dosežen v Bruslju med eh, Dehuhtom ter ukrajinskim in ruskim ministrom. Tako smo preprečili, da bi Moskva uvala dodatne gospodarske ukrepe proti Ukrajini, prav tako pa je Evropska unija zagotovila nekaj pozitivnih eh, gospodarskih ukrepov za ukrajinsko gospodarstvo v 14 mesecih, dokler ne začne veljati prostotrgovinski vidik pridružitvenega sporazuma. To so zelo pogumne odločitve in eh, to nam bo omogočilo bolj eh, mirn prehod v zimo, ki nas čaka. To bo ukrepilo tudi gospodarsko stališče Ukrajine. In tretji vidik je, po mojem mnenju, zelo pomemben in sicer naša pomoč pri izvajanju pridružitvenega sporazuma. Številni smo v kontekstu držav, ki so nekoč bile pridružene Evropski uniji in vemo, kaj to pomeni za politične, socialne, pravne in druge reforme. Zato menim, da je podpora skupine za podporo Ukrajini zelo pomembna, tako v obliki finančne pomoči, kot v drugi obliki. Vsi partnerji morajo sodelovati pri številnih zakonih. Svežen, ki smo ga sprejeli in um, hkratno sprejetje in hkratna ratifikacija pridružitvenega sporazuma, pa tudi mm, koraki v Donetsku in Lugansku so pomembni koraki. Mislim, da bi to lahko predstavljajo konstruktivn del v sestavljanki trajnega miru v Ukrajini, prav tako pa bomo zagotovili ozemelsko celovitost v svojih razmislekih v Ukrajini, ne smemo pozabiti na Krim. Tudi to je bil nezakonit zaseg ukrajinskega ozemlja in eh, Evropska unija mora na to upozoriti, to smo storili tudi prejšnji teden v Strasburu. Mislim, da bodo parlamentarne volitve zagotovile nov okvir v Ukrajini, postmajdanski okvir in to bo odražalo voljo ljudi, da se približajo Evropi, da se približajo evropskim standardom. Kot parlament, kot Evropska unija imamo veliko odgovornosti tukaj in mislim, da se moramo odzvati na želje večine ljudi v Ukrajini. Hvala. I didn't expect to be the first, but anyway. Nisem pričakoval, da bom kar prvi, ampak eh, v redu. Kratko vprašanje imam. Presenečen sem, da ta nesreča, sestrelitev letala v Ukrajini, do katere je prišlo 17. julija, sploh ni omenjena v premirju ali v dogovoru. Nikjer tega nihče danes sploh ni omenjal. 370 nedolžnih ljudi je umrlo. Okoliščine nesreče še niso popolnoma znane in zanima me, kaj to pomeni. je prišlo do kakš, kakršnega koli napredka pri reševanju tega primera? Kaj bo z sestreljenimi ostanki, kaj bo z trupli umrlih? Je to bilo že urejeno? Ne vem, lepo bi bilo, če bi nam kdo povedal kaj več o tem. Hvala. Gospod Tanak. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda naša skupina EKR podpira pravico Ukrajine, da sama določa svojo trgovinsko in zunanjo politiko. Zato smo podprli DCFTA in pridružitveni sporozum v Strasburu prejšnji teden. Prav tako želimo radno povedati, da obsojamo agresijo Rusije in kršitev mednarodnega prava, vključno po mojem mnenju z sestrelitvijo letala MH17. Mislim, da vsi dokazi kažejo, da so Rusi do, zagotovili orože, s katerim je bilo letalo sestreljeno. Ampak vsi dokumenti od pariške listine, do, dokumenta iz Budimpešte in tako naprej, vse to se krši strani Rusije. Predsednik Porošenko je pred dvema dnevoma žal priznal, da Ukrajina vojaško ne bo prevladala, zato ker vsakeč, ko njegova vojska začne prevladovati nad Eh, uporniki, Rusi pripeljejo svoje vojake in začnejo streljati z svojim orožjem. Predsednik Elmar Brok je bil prav tako v Kijevu z menoj prejšnji vikend in spremljala sva zanimivo razpravo. Namreč v diplomatskih krogih in v krogih strokovnjakov menijo, da je nezakonita aneksacija Krima neuzdržna, če Putin ne bo imel nekega kopenskega koridorja. In eh, sedaj prihaja zima in na voljo ima samo še malo časa, da pritisne, da Rusijo poveže z Krimom. Drugače bo Krim odvisen od eh, Ukrajine. In, eh, Težave bodo toliko večje, ko se bo začel mraz. Zanima me, kakšno je mnenje komisije in SSD-ja, če bo tu Putin spet pritisnil, da si pridobi več ozemlja, da poveže Krim z Rusijo. Kaj lahko pričakujemo v smislu sankcij? In zanima me, ali meni, da bodo nekatere države članice začele oboroževati ukrajinske sile, zato da bi se obranili pred rusko agresijo. Hvala. Thank you, Chairman. <coughs> Gospod Avštrivičius. Kolegice in kolegi, res je. Simultana ratifikacija pridružitvenega sporazuma in poglobljenega in celovitega prostotrvinskega sporazuma prejšnji teden je bil zelo pomemben korak. In poročila po vsem svetu so jasno pokazala, da je to zelo pomembno. Ne smemo zavlačevati, to je tudi politično vprašanje, ki ga moramo rešiti ustrezno. To je signal za reforme in za politične zaveze. Ukrajinsko vodstvo in politične stranke morajo sprejeti odločitev za drugačno prihodnost. Sam pa bom žal manj optimističen in manj pozitiven, kajti še naprej vidim, da Ruska federacija poskuša ohraniti svoj vpliv in poskuša posredovati v dogovore med EU in Ukrajino. Preložitev izvajanja DCFTA je znak šibkosti, čeprav se to drugače predstavlja, ampak to predstavlja slabost šibkost naše politične linije. Ne smemo pozabiti, da ruski ministri in celo Putin neprestano od Ukrajine zahtevajo, da prekličejo vse pravne spremembe, ki sledijo iz ratifikacije tega sporazuma. Ali res menimo, da se je ruska stran o tem dogovorila, in to sprejela kot nekaj, kar je del realnosti. Ne. Rusija ustraja, da se ima pravico vmešavati v ukrajinske zadeve, ne glede na vse, kar se je zgodilo v bližnji preteklosti. Rusija se vtika v naše dvostranske odnose z Ukrajino in eh, če to sedaj spremljamo, vas upozarjam na morebitne dogodke iz prihodnih mesecev in let. Gospod predsednik, občutek imam, da moramo biti zelo previdni pri spremljanju izvajanja tega sporazuma. Predlagam, da oblikujemo posebno skupino za spremljanje tega sporazuma v okviru AFETA, zato da na vsakodnevni ravni spremljamo politične, socialne in gospodarske dogodke, ne samo pravnih vidikov um, tega sporazuma. Ta skupina bo odražala, da smo nenehno zavezani vzhodnemu partnerstvu in Evropski parlament ima tukaj veliko vlogo. Ta skupina za spremljanje mora sodelovati z službami komisije in SSD, zato da bi dobivali ustrezne informacije in poslali pravočasne in ustrezne politične signale na vse strani. V splošnem cenim delo AFETA pri tem dogovoru in upam, da ne bomo dvignili rok in pustili, da zadeve tečejo same po sebi. Hvala. Gospod Uzo. Bueno, para nosotros nos sigue pareciendo. Hvala lepa, gospod predsednik. Dogodki v Ukrajini so žalostni. Tam se pojavljajo tudi neonacistične skupine in eh, zadeve so podobne vojni. Po našem mnenju so bile sankcije neumne in gre tudi za vprašanje dvojnih standardov. Pomislite samo na gazo. Ljudje v moji državi, kmetje naprimer, ne morejo več izvajati svojih proizvodov. Rusijo lahko poišče nove trge v Aziji ali Latinski Ameriki in težko bo nadomestiti te gospodarske izgube. Kar zadeva pridružitveni sporazum, menimo, da je o tem prav gotovo treba spregovoriti, vendar zdi se nam nesmiseln in po našem mnenju ne upošteva ničesar od tega, kar je omenil predsednik. Parlament je sedaj videti popolnoma neumno, naša skupina sploh ni imela možnosti, da spregovori. Komunisti so bili prepovedani v Ukrajini. Želimo si, da bi mir dosegli s pogajanji, ne na drug način. Predsedstvo med drugim je dejalo, da bodo določeni družinski člani sprožili sodne postopke pred sodiščem in tako naprej. Vse poslance pozivam, da ravnajo razumno in da se ne prenagljajo, kajti potrebujemo evropsko zunanjo politiko, ne da bi bili pod prevelikim vplivom Amerike ali Združenem kraljestvu. Hvala. Thank you, Chair. Hvala predsednik. Naš odbor bi opozoril na naslednje. Ta razprava poteka relativno zgodaj po ratifikaciji pridružitvenega sporozuma. Je pa res, da moramo slediti stvarem, da uh, bomo videli, ali bo vse izpadlo tako, kot pričakujemo. Nobenih jamstev namreč ni. To bi želel povdariti. Prvič, varnostna situacija je v praksi odvisna od eh, volje Putina, kar zadeva vojaško in opazovalno misijo, ne vem, 25 ljudi je predvidenih za našo delegacijo, ki bo spremljala volitve. To se mi zdi, da je premalo. OVSE mora biti prisotna in eh, če ne more nadzorovati vzhodne meje Ukrajine, potem nikoli ne bomo dosegli neke stabilne politične situacije. In kaj to predstavlja? To predstavlja nenehni politični problem, ne glede na to, kdo bo prevzel vajeti v roke v Kijevu. Ne morem reči, da imam jaz ali da imamo mi neko idealno rešitev, ampak v odboru AFET bi želel opozoriti vse na naslednje. Brez eh, naporov za decentralizacijo v eh, okviru torej, eh, ustavne reforme, mislim, da ne bomo prišli do neke politične rešitve. In politična rešitev je potrebna. Kar zadeva gospodarski vidik, prosto trgovinski sporazum bo začel veljati šele 1. januarja 2016 in mene skrbi, da bo morali pred eh, koncem sklica našega parlamenta, tega sklica našega parlamenta, ponovno se soočati z enako situacijo, kajti eh, stvari se ne izboljšujejo in lahko se samo vprašamo, kaj to pomeni za ljudi v Ukrajini sami. Torej, leta in leta se bomo očitno še soočali z to situacijo. Zato bi podprl predlog predsedstva, da se poveča število naših opazovalcev. Mislim, da moramo biti sposobni eh, nadzorovati mm, volitve v, eh, tudi v vzhodnem delu Ukrajine, ne samo v Kijevu in zlasti v vzhodnem delu Ukrajine. You, Hvala, predsednik. Na hitro. Dvojni standardi so bili omenjeni. Govorimo o decentralizaciji ustavni reformi v Ukrajini in govorimo o tem, da je treba zagotoviti spoštovanje cele vrste načel čez nekaj let, ko bo Ukrajina se pridružila Evropski uniji. In te ustavne spremembe vsekakor se morajo nadaljevati, če ho, po drugi strani pa gre za zagotavljanje sovrednosti cele države. Gospod Avštrevičijo si je omenil, da je treba skupino opazovalcev povečati, zagotoviti zlasti prisotnost tam, kjer je to najbolj pomembno. In če bomo to naredili, se nam zdi, da bomo poslali zelo pomembno sporočilo Ukrajini, pa ne samo Ukrajini, temveč tudi sosedem. Zato se vsekakor zazemam za povečanje števila naših opazovalcev na volitvah. Kar zadeva to argumentacijo, je, kako je povezana decentralizacija Ukrajine z uh, povezovanjem z Evropsko unijo, K kako, kaj imate v mislih? Če govorimo o decentralizaciji Ukrajine, Ne govorim o sedanjem položaju, temveč govorim o dolgoročni perspektivi. Seveda bo to tudi v korist eh, članstvu Ukrajine v Evropski uniji, ampak eh, v okviru decentralizacije se bodo morali prilagoditi tudi našim zahtevam. To je pač politično eh, ni vidik. Vem, da z vami, gospod predsednik, se v političnih zadevah ne razumeva vedno. Ja, ampak včasih razumem tudi argumente, ki niso moji argumenti, v tem primeru pa te logike nisem razumel. V Evropski uniji imamo jasna pravila. Vsaka država ima suvereno pravico uh, odločati o notranji organiziranosti. Evropska unija nima kaj reči v zvezi z notranjo organiziranostjo posamezne države. In zato mislim, da je treba to tudi v pridružitvenem procesu omeniti microphone. Yeah. This, this is not, not no. the time for that discussion. No. Look, look, federalism in a... Federalizem in uh, decentralizacija v evropskem kontekstu sta ista stvar. Saj, če dobro razumem besedico, zvezni, federalni. Ne govorimo o federalizaciji, ampak o decentralizaciji. Ja, ampak z britanskega vidika to ni tako čisto jasno je, eno je centralna država, druga pa je decentralizirana država. Gospa Kalida. Paldies, priekšsēdētā kungs. Protams, mēs visi esam. Gospa Kalniete. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda se vsi strinjamo, da Ukrajina ima pravico eh, voditi lastno zunanjo politiko in si sama izbirati svoje zaveznike. Treba je spoštovati njihove politične želje in odločitve ukrajinskih eh, ljudi. Ampak poskušamo doseči mir v Ukrajini in če to želimo narediti, se je treba zavedati naslednjega. V ta namen potrebujemo politično voljo vseh političnih strank in tudi vseh eh, subjektov. Rusija tega ne meni ker ima drugačne strateške cilje. Hoče ohraniti Ukrajino v svoji sferi političnega vpliva in seveda želi vzpostaviti koridor do Krima in morda celo dlje do obale Črnega morja. Tretji humanitarni konvoj je dokaz vsega tega, kar sem pravkar povedala. radijske, elektronske in druge naprave, pa tudi eh, orožje in streljivo so v okviru tega konvoja pripeljali v Ukrajino. Obveščevalni podatki kažejo, da radijska tehnična oprema še ni prišla v roke separatistov. Razumem te trditve ukrajinskih oblasti, da ne bodo umaknili svoje eh, eh, vojaške sile eh, za mejo te tamponske cone, glede na to, da eh, premjer je pravzaprav še ni začelo veljati. Torej, kolegice in kolegi, apeliram na vas, da poskušamo eh, spoznati, da Ukrajina potrebuje vojaško pomoč, če hočemo, da bo lahko okrepila svoje možnosti obrambe. In mislim, da je to nekaj, kar morajo vse države članice sprejeti. Lahko pomagate z znanjem, z usposabljanjem vojaških sil, z različnimi tipi vojaške opreme. Pismo gospoda Unukejeva ki je bilo primer izseljevanja Ukrajine, če do leta 2015 bo začela Ukrajina izvajati določene člene posamezn, eh, posamezne člene pridružitvenega sporazuma, je rečeno v tem pismu. Mislim, da kaj takega ne moremo tolerirati, ne moramo eh, sprejeti tega in ne razumem, kako lahko grejo ladje, križarke z nemškimi turisti na Krim, ki ga je nasilno si priključila Rusija in kako lahko sedaj nekatere ljudi uh, uradno sprejemamo pa so vendarle persone non grate v Evropski uniji. Države članice G20 se niso mogle dogovoriti, ali naj bi Rusijo povabili na sestanek na vrhu v Avstraliji. Istočasno pa Rusija sistematično grozi svojim sosedam. Pred nekaj dnevi je Putin povedal, da če bi hotel, bi lahko v dveh dneh prišel eh, do eh, prestolnic eh, baltskih držav in Romunije. Ruske sile so zaustavile litvanske ribiče v mednarodnih vodah in visoki komisar za manjšine Dolgov je bil v Latviji in, ogrozi, in je grozil, da bo Rusija začela uh, Eh, drugače gledati na pravice manjšin na svojem ozemlju. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da potrebujemo posebno skupino za spremljanje v okviru odbora AFET, da bi lahko bolje sledili dogodkom v Ukrajini. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Dotaknil bi se vprašanja decentralizacije Ukrajine razmere so zelo zapletene, tudi zgodovina je predvsej zapletena. Imamo pravoslavce, eh, pravoslavno crkvo in druge verske skupnosti. In vprašanje stopnje decentralizacije je popolnoma suvereno vprašanje za Ukrajino. Če bomo šli zoper decentralizacijo Ukrajine, bomo eh, sprejeli eh, propagando Rusije. Spoštovati moramo suverenost te države, ne glede na to, za kakšno decentralizacijo se odločijo. govorimo o tem, da je Ukrajina v vojni z Rusijo. V Rusiji je prišlo do rehabilitacije režimskega in v Evropi veliko govorimo o boju proti ekstremistični ideologiji. Sedaj ne smemo ostati tiho. Če v takšnih velikih evropskih državah prihaja do rehabilitacije režimskega, Eh, komunistov, voditeljev eh, bolševikov in tako dalje. Mislim, da bi morali to javno obsoditi in k temu pozivam. Hvala. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod eh, predsednik. Mednarodna politika ni neka igrica ali neka intelektualna vaja, ki se jo gredo ljudje, ki imajo nekaj izkušenj na področju mednarodnega prava. Bistveno več gre, za bistveno več gre pri tem. Gre za, za ohranjene ravnotežja, gre za strateške cilje. In ne vem, zakaj smo tako zadržani, ko opisujemo bojkot Rusije. Vemo, kaj se je dogajalo v zvezi z kubanskim režimom v preteklosti. Sam nikakor ne simpatiziram z tem režimom, ki se gre meritokracijo. Vendar, kaj se dogaja v Ukrajini? Zaradi tega, ker je Zahod odprl Pandorino skrinjico na Kosovu, ko je helsinške listine kršil na en ali drugi način, eh, je pravzaprav sprožil cel plas posledic in to, kar se dogaja v Ukrajini, je ena od teh eh, posledic. Sam sem prepričan, da moramo situacijo stabilizirati na terenu samem v Ukrajini, ampak po drugi strani imamo enostransko stališče, ko govorimo o vse vključujočem dialogu, ampak če gre za dialog, v njem vedno delujeta dve strani. Mislim, da za enkrat je samo ena stran enačbe tista, ki sodeluje v tem procesu. Mislim, da moramo narediti vse, da vključimo drugo stran v ta dialog, ne pa da jo izključujemo v upanju, da bo ta dialog nekako spontano potekal. Strinjam se s kolegom iz, oziroma kolegico iz Litve, ki je govorila o tej misiji spremljanja situacije. Mislim, da mora naše spremljanje biti čim bolj obsežno, tako da lahko upoštevamo celo vrsto dogodkov in težen, ker zadeva ta dopis, mislim, da je to političen, izraz politične podpore, s njim se strinjam, ampak eh, mislim, da ne potrebujemo ne vem kako velike prisotnosti v tem eh, procesu volitev. Ne moremo iti kar od enega volišča na drugega in reči, mi nadzorujemo ali spremljamo te volitve, zlasti ko gre za tako imenovano Novo Rusijo in nekatere druge vzhodne dele Ukrajine. Prav je, da organiziramo pravo misijo in da spremljamo dogodke tudi po teh volitvah natančno. Pomembno pa se mi zdi tudi, da imamo stik z vsemi stranmi, da prisluhnemo vsem stranem v Ukrajini, da bomo resnično vedeli, kaj se dogaja. Mislim, da moramo vedeti natančno, kaj je naše stališče v situacijah, ko gre za agresijo in eh, napad. To se je dogajalo v Iraku. V Iraku smo se soočili z neustrezno zaščito manjšin, ampak v Ukrajini je to ponovno težava. Vojaško je to neustrezno, strateško je to neumno, pa tudi ne, e, učinkovito, nerelevantno bi bilo tako posegaje. Nekateri pravijo, da bi iz Marija Pola bilo treba e, izgnati vse ruse, no ampak e, videli smo, kaj se je dogajalo na Krimu. V drugi svetovni vojni vemo, kaj je počela nemška vojska v tem območju in eh, kako so poskušali povezati Krim z Rusijo. Rusi se bojim, da bodo resnično poskušali vzpostaviti ta stik z Krimom, čeprav po mnenju nekaterih je to čista pravljica, pobožna želja. In to bi lahko povzročilo samo še razširitev vojaških eh, spopadov. Vsekakor ne moremo nadaljevati z tem jezikom uh, vojaških uh, strategov. Mislim, da je treba namesto tega jezika začeti resnično govoriti o pravem dialogu. Mislim, da so tukaj besede gospoda Oštevičijo bile zelo. Uh, relevantne in pomembne. Spoštovati moramo ozemelsko celovitost Ukrajine in mislim, da zdrav razum, da je nam vedeti, da je treba tudi strateške vidike in dejavnike upoštevati. Gre za celo vrsto pomembnih zadev, pomembnih eh, težen, ki jih uporabljamo tudi za nekatere druge države. Torej zdravi razum je tisti, na katerega apeliram, da prevlada. Herr eh, Preder. Gospod Breda. Hvala, gospod predsednik. Marsikaj smo že slišali, sam pa bi ustrajal pri eni sami točki. Bil sem presenečen, ko sem eh, videl, da se je konferenca predsednikov odločila zgolj za delegacijo sedmih eh, članov, sedemčlansko delegacijo za opazovalno misijo v Ukrajini politične skupine so bile zedinjene, kar se tega tiče, želele so si večje delegacije, številčnejše delegacije. Spomnim se tistih prvih volitev v Tuniziji, takrat smo poslali tja 15 članov. Mihajl Garem je povedal, da smo imeli eh, v Palestini, na primer, delegacijo 30 eh, članov. Glede na vse to, se zdi, kot da si požižgamo za Ukrajino. Želimo, da ta država pripravi reforme, je država, ki nekako razpada in mislim, da bi morali pokazati naše eh, znanje. Eh, sedaj pa počnemo ravno nasprotno, pošiljamo ma, majhno delegacijo in ne vem, kaj lahko naredimo sedemčlansko delegacijo eh, na kraju samem. To je moje edino sporočilo. Hvala. Najlepša hvala za ta aplaus, ampak eh, saj je že bilo odločeno, da bomo eh, predsedniku poslali dopis v zvezi z številom članov te delegacije. Prosim da ne pozabimo na naslednje. Gre pač za neke vrste avtomatizem odločanja. To lahko spremeni konferenca predsednikov samo, če se predsedniki dogovorijo za eh, nekaj drugega. Tako je bilo vedno. Eh, konferenca predsednikov se mora obrniti na generalnega sekretarja in sam lahko napišem ta dopis, samo če boste vsi s svojim predsednikom politične skupine ali predsednico se dogovorili, da boste to podprli. Torej, vas pozivam, da to naredimo na pravilen, ustrezen način. Takšne dopise bi morda lahko avtomatično poslali tudi koordinatorjem tako da bodo oni lahko ustrezno ukrepali. Torej, da se imena članov delegacije avtomatično pošljajo tudi koordinatorjem, tako da eh, jih bodo lahko eh, posredovali svojim članom politične skupine. Gospod Tenok, iz leta 2004 imam izkušnje, ko smo poskušali nekaj podobnega narediti pa eh, nam ni uspelo. Zato smo se takrat odločili, da posamezne politične skupine pošiljajo svoje člane v delegacijah opazovalcev. Na ta način smo lahko bistveno bolje pokrili eh, takšne države. Morda bi ukrajinskim oblastem poslali nek dopis v zvezi s tem, da bomo to drugače eh, tudi tokrat naredili, da ne bo samo sedem članov. Ja ne vem, če to lahko resnično naredimo. Odesi in drugim, in drugim delom Ukrajine je treba poslati takšne opazovalne misije in mislim, da to moramo narediti na ustrezen način. To je tudi ukrajinska vlada od nas prosila, da se pojavimo po vsej Ukrajini, zlasti tam, kjer gre za problematične dogodke. Vendar to lahko naredi ne Evropski parlament, ampak Ukrajina sama. Če ne bomo te odločitve sprejeli, potem in, oziroma se nje zoprstavili, bodo takšne odločitve sprejemali tudi v prihodnosti. Ja, že oktobra lani smo ugotovili, da moramo drugače delati. V zvezi s tem, ne, če ne, pa gospod Gala. Hvala. Naj dopolnim tisto, kar so že drugi povedali. To, kar bomo mi poslali v Ukrajino, število eh, članov delegacije, bo politično sporočilo, politična na izjava na nek način. In uh, mislim, da na ta način ne moremo uh, našo nezainteresiranost uh, pokazati. Če hočemo uporabljati lastne politične standarde v praksi, se mi zdi, da je treba zagotoviti resnično našo prisotnost in vsaj podvojiti je treba predlagano število članov delegacije. Ker pa zadeva same volitve, sem sam osebno malce razočaran, da ni Ukrajina uspela spremeniti svojega volilnega zakona, ker pomeni, da bodo sedaj uporabili stal, star volilni sistem in to se meni zdi je že znak, da bomo videli uh, bolj ali manj enaka dogajanja kot v preteklosti. Uh, volilni okraj so, niso spremenili in eh, kandidati v posameznih eh, volilnih okrajih bodo ponovno ljudje, ki so oligarhi ali ki sodelujejo z oligarhi. To se mi zdi obžalovanje vredno. Mislim, da bi morali uvesti proporcionalni sistem zastopanosti in treba je v prihodnosti razmišljati o tem, da se dogovorijo med sabo za, za drugačni sistem volitev mislim, da tudi volilni seznami iz Donetska, iz Luganska, iz Krima morajo biti takšni, da bodo upoštevali tudi ljudi, ki niso samo prorusko usmerjeni. Potem prisotnost ovseja. Mislim, da tudi naše države članice morajo zagotoviti svoje predstavnike v Ukrajini in to v ustreznem številu. Sam sem se pogovarjal z veleposlanikom Švice v uh, Kijevu, on tam predstavlja ovse. In on je rekel, mi potrebujemo strokovnjake, uh, tudi um, vojaške strokovnjake in uh, ti bodo lahko ocenjevali situacijo tudi z vojaškega stališča. Ampak države članice, uh, so zelo um, zadržane, ko gre za zagotavljanje vojaških strokovnjakov. To se mi ne zdi dobro. Ne gre samo za to, da bo ovse s svojimi ljudmi lahko spremljala um, dogajanja ob meji. Ne, mislim, da potrebujemo tudi druge strokovnjake, ki bodo ugotovili, ali se tam izdajo ruski potni listi in ali resnično obstaja cela vrsta ukrepov za uh, dokončno priključitev tega območja Rusi. Vedno mora biti ruski predstavnik uh, prisoten, uh, mislim, da pri takšnih uh, misijah in na ta način bomo lahko videli ne samo, kaj počenja Rusija, temveč ali resnično v praksi uh, poskuša uh, priključiti si tudi vzhodno Ukrajino. Hvala. Iran, e, Iraq, Syria. And this is a pity. Zdi se mi, da nam bo zmanjkalo časa za naslednjo temo, to je situacija v Iraku, Siriji, na Gazi in v Libiji. Morali bomo razmisliti, kaj to narediti. Bi to lahko naredili danes popovdne? Yes, Imamo to srečanje z odborom za nadzor nad proračunom. Iti moramo tja, kajti oni so vodilni odbor za te zadeve. Kaj bi naredili? I think No, not in next session. Ne, na naslednjem zasedanju bo šlo. To je namreč tako nujno vprašanje kot Ukrajina. So, please, everyone, Od sedaj naprej vsi imate sem, na voljo samo eno minuto. Gospod Šetina je naslednji. Eno minuto vi in potem gospa Bözing, tudi eno minuto. Jožici, že vitam vaš. Hvala za besedo, predsednik. Hotel sem samo reči, da se strinjam s predlogom, da je treba več članov eh, naše delegacije poslati v Ukrajino. Mislim, da ne samo tja, kot ste vi omenili, jih je treba pošiljati, temveč bi predlagal, da poslanke in poslanci gredo tudi v eh, regijo Donetsk, recimo v Slavjansk, v Kramatorsk in v Demovsk. To so vse eh, kraji oziroma območja, v katere bi morali poslati svoje poslance. To bi imelo veliko simbolno vrednost. Mislim, da je nekaj teh območij že relativno varnih, ampak mislim, da je treba kljub temu se strani Evropskega parlamenta zagotoviti podporo tem ljudem. Sam sem bil pred nedavnim v teh območjih in vem, s kakšnim veseljem so me sprejeli kot eh, poslanca Evropskega parlamenta. Gospod Peterle, ne, pardon. Eh, ja, vielen Dank. Gospa Luiz. Hvala. No, različne smeri ste ubrali v svojih eh, razmišljanjih poslanke in poslanci. To verjetno izhaja iz same narave tega konflikta. Naše načelno stališče v zvezi z pridružitvenim sporazumom je znano. Sama sem vesela, da trgovinski del tega sporazuma je za enkrat na ledu. In kolikor sem razumela, je treba sedaj sprožiti mirovni proces. Tako imenovane gospodarsko primirje ste omenjali. To je prava smer, s njo se strinjam. Ampak to seveda pomeni še nekaj, da je prej, da so prej, obstaja, da je prej obstajalo orožje in da mm, je to orožje bilo uporabljeno v neke vrste gospodarski vojni. Prav je, da se pogajanja ponovno sprožijo. In mislim, da je pri tem treba uporabljati stališča našega odbora, namreč, da Rusija ne more več biti partner v pogajanjih. Ukrajina je globoko razcepljena država in to mislim, da se kmalo ne bo spremenilo. Zato je zelo pomembno, da mi sprememo stališče, ki je, da lahko sodelujemo v tem procesu pomiritve in doseganja miru. Mislim, da je Evropska unija tista, ki mora tukaj v, odigrati zelo pomembno vlogo. Hvala. Veliko Ukrajincev se je izreklo v različnih eh, mm, anketah za enotnost Ukrajine in zato mislim, da ne moremo še danes govoriti o razcepljeni državi. Dejstvo pa je, da morda ideološko tega ne razumete. Gospod Tetele. Hvala lepa, <clears throat> gospod predsednik. Kljub nepopolnemu premirju in asimetričnemu začetku izvajanja pridružitvenega sporazuma imam nekaj več upanja v boljše čase. Jaz bom vesel, če bo ta nenavadna koncesija strani Evropske zveze okrepila mirovni proces, obžaloval pa bom če se bo izkazala za napačno predpostavko. novost v zgodbi je pridružitveni sporazum ki omogoča vpliv na reforme in obseg reform je po tem konfliktu samo še večji e, in tukaj prihaja zdaj do nove potrebe ki je doslej tako rekoč kljub polarizaciji v takem obsegu ni bilo enkrat bo potrebno priti do sprave do rekonciliacije če hoče ukrajina napredovat in jaz mislim da je potrebna kontinuiteta in dinamika eh, ki smo jo doslej pogrešali mislim seveda na reforme eh, če hočemo kredibilnost političnih procesov. Eh, jaz sem vesel da v zunanji službi deluje podporna skupina in se strinjam s kolegom auštrevičiusom da je treba okrepiti parlamentarno komponento. Ja. So, mislim, da potrebujemo več kot monitoring grup, strateški načrt sodelovanja za čas po volitvah, v katerem bi naši številni kolegi lahko delili izkušnje, ki so jih dobili pri tranziciji v svojih državah. We want to intervene in internal affairs of Ukraine kaj to pomeni, da se hočete vmešavati v notranje zadeve Ukrajine, kar odkrito to pove. Mislim, da sklepi iz prejšnjega tedna so povdarjali, da gre za neodvisno državo, ki ima svojo suvereno pravico sodelovati s komarkoli v Evropi, seveda pod pogojem, da želi sodelovati in da vzpostavi eh, pravno državo na svojem območju. Vendar to ni tako enostavno. Problematično je to, da želimo politično rešitev najti. Ampak drugi del Ruska federacija zanika eh, prisotnost eh, svojih vojakov na ozemlju Ukrajine. Mislim, da je to bistvenega pomena, kajti Vojaški strokovnjaki so nam povedali, da najbolj sodobno rusko orožje uporabljajo uh, tukaj nekaj kot taktično uh, jedrsko orožje in sicer so to uporabili uh, eh, zato, da so uničili nekatere cele dele mest in vasi. Ampak zakaj gre? Gre za konflikt vrednot, ne gre samo za konflikt med Ukrajino, Rusijo ali Evropsko unijo. Gre za konflikt eh, vrednot, nespoštovanje mednarodnih eh, pogodbe in eh, invazijo tujih enot. Dolgo že govorimo o tem, da je treba uh, oceni, oziroma oceniti možnost vzpostavitve posebe, posebne komisije za obravnavo uh, kaznjivih dejanj in kriminala v času eh, sovjetskega režima, to se še ni storilo, zato mislim, da je situacija kakršna je. Govorila bom v španščini, zato ker bi se želela navezati na kolego, ki je primerjal Kosovo in Krim. Kot poročevalka tega odbora za Kosovo, uh, moram odločno povdariti, da te primerjave ni moč narediti. Če si ogledate vlado v Kijevu, nobena vlada v Kijevu ni naredila česar takšnega kot Miloševič na Kosovo. Ehm, šlo je za eh, diskriminacijo prebivalcev na Kosovu, celo vojaški napad. In julija 2010 smo ugotovili, da je prišlo z to deklaracijo o neodvisnosti do kršitve mednarodnega prava. Če govorite o Španiji, govorite o Španiji, primerjajte dele Španije med seboj, ampak nikar ne primerjajte Kosova in Ukrajine. Kolega Sajoš Volški, kot eh, poročevalec bo sedaj poskušal v spravnem duhu povzeti to razpravo. Hvala, Elmar. Gre za vojno. In mi prevzemamo uh, terminologijo Rusije, če govorimo o prostem trgovinskem območju, decentralizaciji in tako naprej. Rusija enostavno hoče celo Ukrajino nazaj. Ker zadeva premjerje tega sploh ni. In ne vem, veleposlaniki v Koreperju bodo sedaj razpravljali o, o nekoliko rahlejših sankcijah, mislim, da bi jih morali ukrepiti. Treba je razmisliti o naši strategiji. Eh, strategija je vedno bila več za več, torej več sankcij za več vojne bi morali imeti. Torej, Ukrajino je treba tudi z vojaškim ga stališča podpreti, kajti konec koncev je žrtov invazije, ki še vedno traja. In mislim, da ne moremo sprejeti laži Rusije, čež da Zahod ne želi odločno ukrepati. Če se bo to nadaljevalo, nas bo to pripeljalo do še enega presenečenja, ki ne bo presenetljivo, kot je rekel predsednik Brok bodo koridor spostavili med Donbasom in Krimom, potem do Odese in potem bodo prišli do Črnega morja, do delte eh, Donave in, kot pravi predsednik Brok, gre za eh, tekmo, v katero smo se spustili. Ali bomo eh, se zoprstavili Rusiji ali pa bo Rusija ne decentralizirala, temveč destabilizirala in prevzela Ukrajino v svoje okrilje. Potem bomo Ukrajino zgubili. Ali bomo sankcije okrepili, kot smo v resoluciji, ki smo jo izglasovali prejšnji teden, povdarili, recimo zaustaviti jedrski, jedrsko orožje, izključiti Rusijo iz sistema SWIFT in tako naprej. Mi kot Evropska unija smo Eh, prekinili 16. julija embargo za prodajo orožja Ukrajini. To je bila, bil sklep sveta. Ampak embargo še vedno teče, zato ker eh, se enostavno nismo ustrezno zoprstavili Rusiji in mislim, da je to narobe. Dobro, to so bile tiste stare spravne besede, ki sem si jih tako predstavljal, da jih boš izrekel. Dobro, sedaj imamo dve možnosti lahko skrajšamo to um, razpravo z predsednikom oziroma vodjem naše delegacije na japonskem in morda malce kasneje gremo na sestanek z odborom za nadzor uh, proračuna in pridobimo pol ure. Kdo se strinja s tem? Er Če se strinjate, potem predlagam takole. 35 minut sedaj imamo časa za razpravo o japonski. To pomeni, da prosim, da nimate dolgih govoranc, da postavljate kratko vprašanje, potem bomo resnično lahko to naredili. Ob 11.10 pa bomo začeli za razpravo o Iraku in Siriji. Ob 15.12 pa bomo šli